Odbor Juri eh, je eh, preveril mandate Dobromira Soznjersa, Aleksandra Gabeliča, Giancarla Skote in Danila Oskore Lančini in je eh, predlagal potrditev njihovih mandatov in sicer z 19. marcem, 4. aprilom, 17. aprilom in 17. aprilom 2018. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, dobro, potem veljajo ti mandati